dear colleagues, it is time to start to vote. Spoštovane kolegice in kolegi, čas je, da začnemo z glasovanjem. Now we can uh, go to a heightened nine in our agenda. Lahko se lotimo devete točke na dnevnem redu redu, šlo bo za elektronsko glasovanje, o odločitvi Japonske o ponovnem začetku lova na kite v sezoni 2015-2016. Če ste pripravljeni, imate pri sebi glasovalne kartice, lahko začnemo s glasovanjem, začetek glasovanja. Tu? Okay.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 Konec glasovanja. Sprejeto. Ok, we can go to the second uh, vote. Zdaj pa še drugo glasovanje, začetek glasovanja. Question to the council vprašanja za ustni odgovor za svet. Everybody had voted. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Item in our agenda. We... Glasovanje je konec naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu. Gre za poročilo o izvajanju sklepa o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi odločbe 2119 skozi 98. Gospod John Wyan, predstavnik Evropske komisije in sicer direktor za upravljanje z zdravstvenimi tveganji na Generalnem direktoratu za zdravje. Tako gospodu predajam besedo. Vsi, ki zapuščate dvorano, pa vas prosim, da to storite čim prej, tako da bo gospod Ryan lahko predstavil stališče Evropske komisije. Izvolite. Much, Chairman, like... Najlepša Hvala, gospod predsednik, spoštovane gospod in gospodje. Naj vam predstavim to poročilo. Gre za poročilo vezano na 19. člen sklepa. To poročilo naj bi bilo oddano novembra lani, po tem datumu pa na vsake tri leta. To poročilo je torej prvo v nizu poročil, gre za pregled izvajanja sklepa nekaj informacij do zadnja. Ta sklep 1082 skozi 2013 bo zamenjal prejšnjo zakonodajo Evropske unije, ki se uporablja več let le za nalezljive bolezni po izbruhu SARS-a. Sprememba v primerjavi s prejšnjim besedilom je to, da se sistem od nalezljivih bolezni razširi na vse nevarnosti za zdrave. To vključuje tako okoljske nevarnosti, kot tudi grožnje bioterorizma. Področje uporabe, ki je trenutno v veljavi, je bilo razširjeno. Prvi večji dosežek novega akta je formalizacija odbora za zdravstveno varnost. Leta 2021 je bil ta odbor že ustanovljen neformalno. Pravno besedilo, o katerem se danes pogovarjamo, 1082 skozi 2013, pa formalizira vlogo tega odbora, odbora za zdravstveno varnost, kar omogoča, da države članice lahko z Evropsko komisijo usklajujejo odzivanje na čezmejne nevarnosti za zdravje. Še en nov zanimiv vsebinski element tega akta, ki je naveden na četrti strani poročila se, sklicuje na pripravljenost na čezmejne nevarnosti za zdrave. In tudi v tem primeru gre za razširitev prejšnjega akta. Ta zakonodaja zdaj zajema tudi pripravljenost na te nevarnosti. Države članice so torej primorane, se morajo pripraviti na takšne nevarnosti, obenem pa tudi poročati Evropski komisiji, kako so zajeli izvajanje mednarodnih zdravstvenih uredb obene pa se zagotavlja tudi sodelovanje med zdravstvenim sektorom in drugimi sektori ter kontinuiteta v poslovanju. To je drugi vsebinski element. Prvič, kot sem omenil, novi odbor za zdravstveno varnost, drugič, krepitev pripravljenosti. Opravili smo tudi prvo študijo v državah članicah, tako da bi ugotovili, kako so povečali pripravljenost na čezmene nevarnosti za zdrave in to je tudi vprašanje, o katerem se trenutno pogovarjamo z odborom za zdravstveno varnost. Številne pomagljivosti smo opredelili v tem poročilu in z državami članicami razmišljamo o tem, kako bi to lahko popravili. Naprimer, z razvojem nekaterih vaj, z vlaganjem v zdravstvene programe, z evalvacijo v različnih državah članicah, več pobud imamo na voljo, za katere se lahko odločimo glede na oceno različnih izbruhov bolezni, tako da države članice lahko okrepijo svojo pripravljenost. Potem pa še proti ukrepi, to je bil nov del zakonodajnega akta, ki nam bi ga začeli izvajati. Države članice lahko skupaj kupujejo določene naprave, opremo za boj proti nalezljivim boleznim. Pridobili smo podpise 14 držav članic 20. junija 2014. Dodatnih 9 članic se je že prijavilo. Dogovor o skupni nabavi bomo torej kmalo dokončali do aprila. Letos pa naj bi tudi Nemčija podpisala ta dogovor. To pomeni, da bo na koncu veliko držav članic podpisalo ta dokument, se torej strinjalo za možnostjo izvajanja zdravstvenih protiukrepov. Nimamo nobenega odziva od Bolgarije, zaenkrat je negativen odziv strani Poljske. To so edini dve države članice, ki se niso odločili odrežiti tega skupnega programa. Glede epidemiološkega spremljanja, to je še en del zakonodaje, ki zahteva tudi zbiranje podatkov glede nalezljivih bolezni, to smo okrepili in v tem primeru sodelujemo z Evropskim centrom za preprečevanje bolezni in nadzor. Trenutno ta sistem zajema 47 bolezni. Ko pride do izbruha v tej bolezni znotraj Evropske unije, države članice morajo to priglasiti v ta enotni sistem. Gre torej za opozorila, ki so vezana na neposredni izbruh, kot tudi za letne statistike vezane na teh 47 bolezni. Od sprejetja tega pravnega sklepa imamo tudi zaupni informacijski sistem za primere zgodnih opozoril države članice lahko torej v okviru tega sistema vsak dan upozarjajo. Na osmi strani poročila lahko vidite, da je bilo vloženih že 168 sporočil, kar je vodilo do 354 pripomb. Gre za sistem, ki deluje v smislu izmenjavanja informacij o izbruhih in danes smo že imeli primer izmenjave informacij določenih bolezni, tudi z primerom zike, mislim, da je ta sistem zelo koristen. Lahko vidite tudi, kdaj se te izbruhi pojavijo in s katere bolezni gre. Evropski centr za preprečevanje bolezni je zdaj tudi vključen v postopek obvladovanja tvegan, mora namreč oblikovati poročila o oceni tvegan. To pa je tudi osnova za usklajevanje ukrepov med državami članicami. V poročilu lahko vidite, naj prišlo do 28 ocen tveganja v tem obdobju strani Evropskega centra za preprečevanje bolezni. Skupaj pa je bilo tudi 50 sestankov odbora za oceno teh tveganj. Evropska komisija mora skladno z zakonodajo razglasiti tudi izredne razmere, kar pa se ni zgodilo v času poročanja. Svetovna zdravstvena organizacija je to naredila na mesto nas. Za virus korona, za ebolo in za ziko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila globalne izredne razmere. Gre torej za 12. člen, ki pa ga zaenkrat še nismo uporabili v praksi. Splošno gledano, gospod predsednik, gospod in gospodje, ta je dober pregled tega, kako smo sklep izvajali od sprejetja. In gre za stvar, ki se tudi prilagaja vsakodnevnim potrebam, vsak dan opredeljujemo nova tveganja, zato je treba sprejeti tudi nove ukrepe. Veliko informacij izmenjujemo, to je le nekakšen pregled, slika tega, kako sistem deluje. Stvari se seveda spreminjajo in so se spreminjale tudi od objave tega poročila. Hvala. Najlepša hvala. Takoj bom dal besedo našemu nekdanjemu poročevalcu za čezmejne nevarnosti zdravja. Gospod Panjo, najlepša hvala. Gospod predsednik, kot ste povedali, sem bil poročevalec glede tega sklepa, torej za resne nevarnosti za zdravje v prejšnjem zakonodajnem ciklu. In najprej bi se želel zahvaliti generalnemu direktorju DG zdrave, ki je ravno kar predstavil pozitivni pregled na osnovi tega dokumenta. Dobro smo delali na tem besedilu v času priprave tega besedila in zahvaljujem se tudi Johnu Ryanu, da me še vedno obvešča o tem, da me je vključeval v določene sestanke odbora za zdravje to že od samega začetka. Kot evropski poslanec sem lahko tako na lastne oči videl, da to, kar smo tukaj sprejeli, dejansko tudi izvajate. Ta sklep je začel veljati 6. novembra 2013. Okrepili smo torej zdravstveno varnost, obenem tudi zaščito evropskih državljanov proti nalezljivim boleznim in proti tem čezmejnim grožnjam kot ste povedali, mehanizem, ki ga vzpostavlja ta sklep, je bil zelo hitro preizkušen zaradi ebole, ki je močno prizadela Zahodno Afriko. Moramo se spomniti marca 2014 in januar 2016 je 28 tisoč 630 oseb bilo prizadetih zaradi ebole 11.300 pa jih je umrlo. Odziv mednarodne skupnosti je bil prepozen, tukaj govorim o mednarodni skupnosti in ne o Evropski uniji. Med razpravami tukaj na odboru, ko smo se pogovarjali o eboli, smo opazili, da so evropski instrumenti, ki so povezani s tem eh, sklepom, dober mehanizem, ki tako je neposredno omogoči zaščito evropskega območja. Prav tako smo se lahko naučili nekaj zaradi celotne zdravstvene krize, tako kot zdaj v primeru zike. Države članice se pri soočanju z ikonami morejo zadovoljiti le za izmenjavo informacij, kot so stvari potekale pri eboli, ampak morajo storiti vse v njihovih močeh, zato da usklajujejo tudi konkretne ukrepe. In prvi namen tega sklepa je ravno to, da dodaja določeno dodano vrednost poleg izmenjave informacij. V vašem poročilu ste povedali, da informacije države članice posredujejo na spletni strani EU Survey. In to priča tudi o raznolikosti različnih zdravstvenih sektorjev v državah članicah. Zanima me, katere ukrepe ste sprejeli za to, da bi lahko izgledili te razlike med državami članicami, tudi v pristopih. Vam pa čestitam in se vam zahvaljujem za proaktivno delo, ki ste ga opravljali že od leta 2013 v primeru zdravile in cepiv, pa tudi pri nekaterih skupnih nakupih zaščitne opreme v zdravstvene namene. Tudi če razmišljamo o tem, kaj se je zgodilo decembra 2009 z epidemijo gripe, mislim, da smo bili priča temu, da se države članice niso dobro usklajevale pri eh, nakupovanju cepiva in na to je veliko cepiva pravzaprav ostalo neporabljenega. In to je privedlo tudi do res velikih izdatkov. Zdaj pa res imamo skupni instrument, skupni mehanizem, nekako osrednji sistem nakupovanja in mislim, da moram povdariti, da je to ravno po zaslugi tega, kar je storila Evropska unija. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam za vse predstavljanje informacije, generalni direktor. Od začetka epidemije je najprej bila ebola, potem zika. Vse to priča, da nikoli ne moramo biti popolnoma varni pred izbruhom epidemije. Bistveno je to, da lahko analiziramo in opredelimo nekatere vrzeli, morda bi lahko temu raje rekli nekatere šibkosti ki smo jih opazili, in potem izvedemo tudi popravne ukrepe. Tukaj bi upozorila na to, da je pomembno, da pri tem ne pozabimo na protimikrobno odpornost. Gre ne le za čezmejne grožne in nevarnosti za zdravje, tega se vsi zavedamo, ampak moramo v ta razmislek vključiti tudi vprašanje protimikrobne odpornosti. Veseli me, да правите. Da ste končno upoštevali tudi potrebo po sodelovanju pri nabavi opreme. Sama nisem dobila tega občutka, nisem dobila občutka, da je to dobro delovalo. Zdelo se mi je, da platforma za nabavo, tudi če pustimo ob strani cepiva, ni bila dobro izkoriščena strani držav članic. in da je šlo tukaj predvsem za nakup opreme za posamezne primere nalezljivih bolezni. No, zdi se, da smo končno na pravi poti. 14 držav članic se je že zauzelo, je že sprejelo zaveze in če želimo še hitreje napredovati v Evropski uniji, me zanima tudi, katere ukrepe izvajate za to, da bi prepričali tiste države članice, ki se zaenkrat še niso odrežile tega sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala. Ne vidim, da bi se še kdo javljal k besedi in vendar, gospod Pedičini. Grazie, prezident. Zelo fatem tempo. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je koordiniran pristop potreben ne le na Evropski uniji, ampak tudi druge in ni, ne samo, ko gre za ebolo in druge zadeve eh, in eh, mikrobsko rezistenco. Ampak tukaj potrebujemo ne le nadzor, ki bo ustrezen, ampak tudi eh, koordinacijo oduzivov, ki so potrebni. Eh, govorim o antimikrobni odpornosti in mislim predvsem na tista eh, zdravila, ki se uporabljajo pri eh, zdravilih za živali, ki so lahko nosilci salmonele ali hektobakterja in se potem prenaša to naprej na živila. In iz tega, zaradi tega namena tudi. Uh, živali, ki jih namen naravamo uvoziti v Evropsko unijo, je treba zaščititi pred um, boleznimi in izvesti uh, ustrezne nadzorne ukrepe na meji. Zaradi uh, zmanjšanja um, um, pokritosti z um, vakcinacijo, uh, z cepljenjem, um, To se je povezalo z migrantskimi pritoki, ko gre za uh, tuberkulozo, uh, hepatitis in tako dalje. Uh, Združeni uh, narodi uh, predlagajo uh, cepljenje migrantov uh, čim prej, skoraj v enem tednu, ko pa. Uh, se eh, ne uspejo eh, migranti vključiti v take programe, jih eh, je treba vendarle tudi naprej nadzorovati. Torej poskušamo rešiti to z nekim evropskim sistemom, kjer bodo ukrepi javnega zdravja veljali v državah, članicah povsod, če tam pa nažalost so fragmentirani na regionalni ravni. Ja. Najlepša hvala, gospod Donamo. Najlepša hvala, gospod predsednik. V prejšnjem poročilu je bilo temeljeno zapisano, da ukrepe, ki jih javno trasa sprejema v primeru resnih grožen, spada v pristojnosti držav članic. Poleg tega sodelovanje trenutnih držav članic in prihodnih držav kandidatk me preseneča. Ne glede na to, ali govorimo o skupnih standardih ali o sodelovanju v okviru platforme za izmenjavo informacij o teh boleznih. Ustrajam pri zaščiti osebnih podatkov pri uporabi teh sistemov, tudi v primeru sistema izmenjave informacij pri zgodnem odkrivanju in opozarjanju. Vse to treba seveda izvajati skladno s poštovanjem osebnih podatkov. Ali je to objektivno? mednarodni odziv je seveda hvale vreden, vendar ne pozabimo, da je bilo upravljanje z ebole strani Svetovne zdravstvene organizacije prejšnji mesec hudo kritizirano ravno zaradi neočinkovitosti in počasnega odzivanja na te nevarnosti. Evropska unija ima dobre namere, vendar pa upajmo, da ne bomo prišli do istih rezultatov. Hvala. Thank you very much. If, uh... Najlepša hvala, če ni več nobenega dodatnega vprašanja, predajam besedo komisiji za odgovore. Thank you very much for these questions and comments. Hvala za ta vprašanja in pripombe. Navedel bi se na nekaj komentarjev. Prvič, glede pomankljivosti pri pripravljenosti in kaj bo Evropska komisija storila glede teh opredeljenih pomankljivosti. No, na peti strani se lahko preberete podrobnosti, predlagamo, da bi iz Evropskega zdravstvenega programa investirali v nekatere skupne ukrepe. Dober primer tega bi bil program, ki velja za sanitacijo na ladjah. To je pogosto identificirano kot šipka točka pri prenosu nalezljivih bolezni. Pritniški organi v državah članicah bi morali predtem sodelovati skupaj z ladjarskimi podjetji, ne glede na to, ali gre za potniške lade ali za tovorne lade. Treba je ugotoviti, kako lahko izboljšamo sledljivost in preprečevanje prenosa nalezljivih bolezni v ladjarskem sektorju. V to smo naprimer ulagali, ko smo opredelili nekatere pomakljivosti v zdravstvenih pristopih prav tako predlagamo, da bi se opravile ocene po posameznih državah. Ena stvar je to, da država članica sama opravi oceno tega, kako je izvedla zakonodajo. Čisto drugače pa je, ko pride nekdo od druge in izvede zunanjo oceno in objavi javno poročilo. Gre za dodatno stopno pritiska in to bi bila druga pobuda, ki jo predlagamo. Torej, da bi pripeljali ljudi iz drugot v okviru tega sistema, zato da bi preverili, kako laboratoriji delujejo in kakšne so infrastrukture v državah članicah. To so dva primera, še več primerov pa je navedenih na peti strani različnih pobud, ki smo jih oblikovali za izboljšanje pripravljenosti. Glede protimikrobne odpornosti, ki je bila omenjena dvakrat, lahko povem, da gre za globalno vprašanje, ki nas zadeva le javnega zdravja, ampak tudi zdrave živali, farmacevski sektor, raziskovalni sektor in druge vidike. Evropska komisija je že pred leti oblikovala akcijski načrt, ki ga pa trenutno ocenjujemo, ter razmišljamo o tem, kako bi lahko predlagali dodatne, še močnejše ukrepe za soočanje z protimikrobno odpornostjo v naslednjih letih. O tem razmišljamo, to Evropska komisija že načrtuje in to delo že poteka, to je tudi ena izmed prvih prioritet za zagotavljanje varnosti človeškega zdravja. Tukaj ne govorimo konkretno o zdravju živali, ampak o učinku uporabe antibiotikov v živalskem sektorju na zdrave ljudi. To je zelo pomembno in skušamo oblikovati cel sklop novih ukrepov. Prav tako želimo tesno sodelovati s Svetovno zdravstveno organizacijo. Ne glede na to, kako bolj uspešno delujemo v Evropski uniji na področju protimikrobnega potem mikrobne odpornosti, to nič ne pomaga, če je situacija drugod po svetu veliko slabša. In uh, imamo na primer sodelovanje z druženimi državami, z Kanado, z Norveško in tako podpiramo tudi delo Svetovne zdravstvene organizacije. Zdaj pa še nekaj besed o migracijah in zdravju. Imeli se difterijo, hepatitis in tuberkulozo kot primer bolezni, ki jih lahko prenašajo migranti. Komisija trenutno na osnovi razpoložljivih informacij. Razmišlja, kako naj bi se soočali z prenosljivimi in nalezljivimi boleznimi v taboriščih, kamor prihajajo migranti. To še ni vodilo do krizne situacije, prišlo je do nekaterih posameznih primerov prenosa teh bolezni. Gre pa predvsem za kritičnost okoliščin, v katerih ljudje prečkajo sredozemlje, naprimer. Veliko zdravstvenih težav je povezanih tudi z stresom teh ljudi, ki prečkajo sredozemlje in bežijo pred vojno ali kaj podobnega. Mi smo torej uspeli povezati prenos nalezljivih bolezni konkretno z migranti, s prebežniki. Smo pa za Svetovno zdravstveno organizacijo in državami članicami uvedli sistem prostovoljnega upisovanja, tako da se imigranti lahko upišajo pri pregledu, tako da ko pridejo v ciljno državo, že imajo nekakšno zdravstveno kartoteko. To trenutno preizkušamo v Grčiji in upamo, da bomo lahko to osebno zdravstveno kartoteko za prebežnike še naprej uporabljali, tako da bomo zagotovili, da je vse v redu premikom od točke prihoda do ciljne namestitve. Glede sistema zgodnega upozarjanja naj povem, da delo opravlja neodvisna organizacija, ki ščiti osebne podatke, tudi nadzira ta sistem. Sistem smo morali v marsičem spremeniti, zato da je še bolj varen. In tukaj so stvari predvsem vezane na informacijsko tehnologijo in te vidike, ki so vezane na varnost. Zelo uh, malo ljudi dejansko lahko tudi dostopa do tega sistema in v tem primeru se izvaja precejšen nadzor. Glede tega, kako se je odzivala Svetovna zdravstvena organizacija na ebolo, dobili smo poročilo, Svetovna zdravstvena skupščina se je sestala v pozavi s to temo. Obenem pa smo razmišljali tudi o tem, kako bi lahko ukrepili mednarodno zdravstveno organizacijo regulacijo. Države članice intenzivno sodelujejo s Svetovno zdravstveno organizacijo in iščejo, kako bi lahko bolje delovali v prihodnje. Naslednji teden naj bi se pogovarjali z predstavniki vseh svetovnih vlad v okviru konference, ki jo bo organizirala francoska vlada v sodelovanju z Evropsko komisijo. Upam, da bo to ustrezen prispevek z naše strani k zagotavljanju mednarodne zaščite pred zdravstvenimi nevarnostmi. Najlepša hvala komisija. Zdaj pa moramo za nekaj časa, za nekaj minut prekiniti sestanek, saj čakamo na podpredsednika Evropske komisije, Jirkija Katajnena, ob petih naj bi bil z nami. Se pravi, da bomo v bistvu morali počakati približno 10-12 minut.

Dear colleagues, kolegice in kolegi, prekinili smo sejo za nekaj minut, vendar pa smo sedaj pripravljeni, da ponovno začnemo in uh, toplo predstavljam podpredsednika. Evropske komisije, gospoda Katajnina v našem odboru za okoljske zadeve in veselim se plodne eh, razprave v eh, kontekstu strukturnega dialoga med našim odborom in komisijo. Povezuje se to z letnim eh, programom za leto 2016 in prioritetami. In cilj te izmenjave mnen je, da izvemo več o akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo. Eh, Envi odbor se je odločil, da bo eh, natančno spremljal izvajanje tega akcijskega načrta. Hvala, da ste prišli na naš odbor in da boste poročali o predkih in sicer na osnovi eh, šestmesečnih eh, poročil. In zato vam že kar takoj dajem besedo za uvod, potem pa bomo imeli razpravo z kolegicami in kolegi v odboru. Najlepše eh, hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za priložnost, da se z vami pogovorim in da slišim, kako vi kot odbor vidite različne Eh, vprašanja. Kot veste, naše sodelovanje je zelo tesno in eh, komisija se veseli tega strukturiranega dialoga z Evropskim parlamentom. To nam tudi omogoča, da eh, bolj natančno spremljamo naše predloge. Vključevanje okolja in javnosti v splošne politike, sektorske politike je eden od uh, zahtev um, agende 2030 za trajnostni razvoj in uh, 17 uh, razvojnih ciljev. Um, danes bi se osredotočil na uh, horizontalne ukrepe, kot je uh, krožno gospodarsko, investicijski načrt in evropski semester. Kar se tiče um, ciljev trajnostnega razvoja, ki so eh, širši okvir našega delovanja. Komisija je odločena, da bo igrala vodilno vlogo v uvajanju in nadzoru uh, eh, gen. Iz, agende 2030 za trajnostni razvoj in 17 razvojnih ciljev, ki se s tem povezujejo. Zaradi tega smo v delovnem načrtu za 2011 eh, napovedali inicijativo oziroma pobudo za naslednje korake eh, v povezavi z revizijo programa Evropa 2020 in trajnostjo v notranjih politikah eh, ima EU možnosti, da doseže eh, mnoge eh, cilje, ki jih zastavlja agenda in to se povezuje z prioritetami komisije in eh, strategijo Evropa 2020. Ustvarjanje delovnih mest in raz za evropske državljane je gotovo prioriteta te eh, komisije ko pa govorimo o bioraznolikosti, eh, se bomo poskrbeli, da se to povezuje z eh, koherentno in učinkovito implementacijo že obstoječega okvirja. Evropska unija eh, se sooča z dolgoročnimi izzivi, kot so eh, siromašenje virov, demokratske eh, spremembe, spremembe v eh, razmerju svetovnih sil. Lahko poskušamo to rešiti v modernem gospodarstvu z različne načine, tudi z krožnim gospodarstvom. Kar se tiče same pobude, poskušamo um, izvesti čim bolj natančno oceno, ali obstajajo kakšne eh, pomankljivosti ali vrzele glede na agendo 2030 in to bo osnova za nadaljno razpravo eh, letos, kjer se bomo odločali o naslednjih korakih. Vmes pa bomo nadaljevali z ambiciozno agendo, delali eh, bomo na realizaciji svežnja krožnega gospodarstva na zunani strani pa to pomeni, da bomo eh, se potrudili, da EU eh, doseže cilje agende 2030. Sedaj pa si pogledajmo samo krožno gospodarstvo. Ehm, gospod eh, Timmermans in sama in tudi jaz smo 2. decembra na plenarni zasedanji predstavili ta svežen in eh, komisar Vela je o njem govoril na tem odboru 21. decembra lani. Govorili smo o akcijskem načrtu in eh, predlogu eh, za predlogih za odpadki. In eh, veseli me, da je to vse vključeno eh, v svežen, ki je med sabo dobro povezan. Eh, ta svežen se navezuje na eh, deset glavnih prednostnih nalog Komisije Evropske unije za eh, delovna mesta in rast. Obstaja eh, velika eh, povezanost, eh, eh ko gre za. Eh, klimatske spremembe in agendo 2030 eh, za trajnostni razvoj, ki so jo sprejeli na Združenih narodih septembra 2015. Ta eh, svežen je eh, bil pripravljen na osnovi izvedljivih poslovnih možnosti in to lahko bistveno izboljša konkurenčnost podjetij v Evropski uniji. Evropska unija je že sedaj globalna, globalni vodja v zelenih tehnologijah in rešitvah. In eh, če bomo eh, nadaljevali v to smer, lahko postanemo še bolj eh, konkurenčni na osnovi naših rešitev. Inovativnost je bistvena za razvoj eh, trga sekundarnih surovin in eh, nameravamo se maksimalno potruditi, da ohranimo eh, uspešno proizvodno bazo v Evropi, tako da spostavimo okvir, ki bo omogočal investicije in inovacije in tako da eh, zagotovimo rasti prijazen okvir za evropske eh, panog, gospodarske panoge, še zlasti za mala in srednja velika podjetja. Tudi novi poslovni modeli tukaj igrajo vedno pomembnejšo vlogo. Z uh, obzorjem 2012 je komisija že investirala 650 milijonov evrov v inovativne predstavitvene projekte krožnega gospodarstva. Eh, to pomeni pri, tudi približno 3 milijarde evrov za raziskave eh, in inovativnost na področju ukrepanja v zvezi s podnebjem in um, surovinami obdobju 2014-2020. Razen tega eh, se eh, komisija podpira investicijske načrte v okviru eh, investicijskega načrta EFSI-ja in povezujemo se z Evropsko investicijsko banko za financiranja krožnega gospodarstva obstajajo različne sinergije, ki eh, jih prinaša ta akcijski načrt in moramo jih še posebej okrepiti v eh, procesu soodločanja v svetu na eh, pobudo. Eh, nizozemskega predsedstva eh, se je razpravljala o akcijskem načrtu eh, tudi na svetu za konkurenčnost, ne le okolje. In pozdravljamo proces, ki poteka v Evropskem parlamentu. Pomembno je, da eh, sodelujemo na eh, različnih področjih, tako da pripravimo ustrezen eh, svežen. Izvajanje akcijskega načrta zahteva veliko dela, ki že poteka. Nekaj ukrepov je bilo že sprejetih letis, kot naprimer revizija uredbe o gnojilih se je pripravljal v naslednjih dneh. E, vse to pa ne bomo uspeli, če ne bomo ustvarili okvirja, ki bo omogočal investicije. E, in seveda potrebujemo ustrezna finančna sredstva. Potrebujemo e, širši finančni sistem, tako da omogočimo trajnostni razvoj ter izvedemo izpolnimo obveznosti, ki smo jih vzeli uh, na, v Parizu in v New Yorku uh, v povezavi z agendo 2030. Nameravamo omogočiti um, trajnostne investicije v okolje in uh, v tem smislu organiziramo tudi letošnji zeleni teden uh, pod. Um, motom investiranemo eh, v bolj zeleno prihodnost. EFSI ehm, eh, prinaša dodatne možnosti za projekte, ki se povezujejo z okoljevarstvom in eh, seveda nizkoogličnim gospodarstvom. Dva primerja takih projektov je financirala Evropska investicijska banka, naprimer v Franciji. Ehm, prva ehm, uh, obrat eh, za uh, reciklirano uh, titana in uh, titanskih spojin in še ena na uh, Irskem, um, kjer se ukvarjajo z odpadnimi vodami. Uh, ta, uh, Akcijski načrt prinaša bistvene možnosti za eh, države članice in druge deležnike. Prepričan sem, da moramo narediti vse, kar je naši eh, moči, da spodbudimo in inovacije na področju okoljevarstva in zaščite zdravja. Ehm, podjetniki eh, to danes vedo, da jim danes inovativnost omogoča dolgoročno in trajnostno rast. Eh, trenutno eh, e-, Evropska unija eh, zagotavlja približno eno tretjino zelenih tehnologij na svetovnem trgu, kar je predstavlja um, trilijon evrov in to se do leta 2020 bo verjetno podvojilo. Nedavni pregled ekoinovacijskega uh, akcijskega načrta eh, potrjuje, da je treba inovacije postaviti na prvo mesto, ko gre za okoljevarstvene politike. In ekoinovacijski okvir eh, v eh, povezavi z akcijskim načrtom pomeni nadaljni načrt in nadaljni razvoj in dodatno krepitev pomena eh, ekoinovacij, eh, ozaveščanje med eh, deležniki, eh, predvsem srednjimi in malimi podjetji ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi. Pri tem pa je področje zdravja tisto, ki predstavlja ogromno, ogromen potencial za to, da podjetja eh, lahko dosežejo rast in konkurenčnost. Eh, državam članicam in investitorjev bomo pomagali na osnovi eh, sredstev iz sklada za strateške naložbe in to se bo povezalo z sistemskimi reformami. Evropska investicijska banka, na primer, investira 70 milijonov evrov eh, v gradnjo 14 zdravstvenih ambulant na Irskem. To bo stalo 142 milijonov evrov po predvidevanjih in to bo prvi tak projekt v okviru EFSI. In ne na zadnje, naj se še ozrem na eh, še en uh, horizontalno ukrep in to je Evropski semester. Evropski semester je pomemben način. Uh, za okoljevarstveno povezovanje, pa eh, tudi eh, za razvoj zdravstvenih sistemov na osnovi trajnosti in eh, upoštevaje splošen pristop, solidarnost in enakopravnost. Pregled letne rasti za leto 2016 za držav članice ehm, pokaže, da v 18 od 26 držav se eh, je omenil, omenilo krožno gospodarstvo in tudi v okviru konteksta delamo z državami članicami, da ocenimo eh, delovanje zdravstvenih sistemov v smislu uspešnosti in dostopnosti ter vzdržljivosti, kakovosti in trajnostnosti upam, da bodo države članice upoštevale te prednostne naloge v svojih eh, nacionalnih reformnih pr programih, ki morajo dati do aprila. Veliko potencijalov imamo eh, na eh, področju inovacij, ki so povezane z eh, krožnim gospodarstvom in te potencijale je treba v celoti izkoristiti. Jo. Uh, Najlepša hvala, podpredsednik Kantajnen, za vašo predstavitev in sedaj lahko začnemo z uh, prvim krogom predstavniki političnih skupin. Uh, upam, da boste čim krajši, kolegice in kolegi. Uh, dajem sprva besedo uh, gospodu Florencu. Ja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, hvala, gospod podpredsednik, eh, slišal sem, da ste rekli, da upate, da bodo države članice prepoznale priložnost, ki jo pomeni krožno gospodarstvo. Eh, želel bi upomniti na to, da smo pri Združenih narodov, narodih ravno kar zaključili 17. krok in mislim, da je zdaj res eh, Evropa na potezi. In zdaj, če moji pomisleki, krožno gospodarstvo kot tako, Eh, je nekako eh, padlo z vseh seznamov po volitvah. To ni bila vaša krivda, eh, ampak zdaj se je zadeva vrnila. Ampak mislim, da ta krožni vidik ni dovolj v spredju. Naj dam primer. Imamo vrsto poročil, ki imajo vsa svoje predhodnike po sreči ali nesreči sem uh, tokrat tudi uh, sodeloval. In če potem pogledamo, kaj se je dejansko uresničilo, eh, vidimo, da so rezultati katastrofalni. In uh, kako lahko potem tako utrdite, da so države članice zdaj dejansko na dobri poti, da stvari uresničijo. Gre, gre za surovine, ki jih bodo potrebovali naši otroci in vnuki. In tu se zdaj ne smemo prepirati o 60 ali 65 eh, odstotkih. Eh, obstajajo resni poskusi, da bi stopila direktiva o deponijah eh, oziroma odlagališčih v eh, veljavo šele leta eh, 2035. Eh, no, vse niste vi tiste, ki se pričkate okrog 65 odstotkov, ampak. Eh, države članice je potrebno stresti, jih opomniti, da gre pravzaprav v veliki meri za vprašanje eh, surovin v celoti, ne samo za neke ostotke. Eh, sicer se lahko zgodi, da bo vse skupaj tako kot pri odpadkih, tam recimo v lepi sosedi Belgije, Nemčije, tudi ne. ne poteka vse tako, kot mora, eh, tudi Nemčija je pred sodiščem, ampak eh, tako ne gre. Eh, gre za surovine in če ne ukrepamo, potem naši vnuki ne bodo vedeli, s česa naj ustvarjajo proizvode in kako naj služijo svoj denar. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Grote v imenu socialistov. Ja, najlepša hvala, gospod Katajnen, za to priložnost za pogovor uh, ste zelo vzorni, morda lahko uh, eh, izrečete pozdrav gospodu Timmermansu, radi bi imeli priložnost se pogovoriti tudi z njim v tem odboru, kajti on je pristojen za vzdržnost in uh, mislim, da ste tu res vzorni glede uh, pogostosti izmenjav z nami. Kar pa zadeva vprašanje krožnega gospodarstva, mislim, da je podlaga dobra. Uh, ampak uh, lahko nadaljujem tam, kjer je zaključil uh, gospod Florenc. Izvajanje. Pri izvajanju je več včasih manj in pri izvajanju bi tudi morali razmišljati o tem, kako vzpostavljati partnerstva. Kajti uh, v razpravah z deležniki sem vedno znova slišal, da so vsi pripravljeni na sodelovanje, tudi čezmejno sodelovanje, ampak potrebujemo neko platformo v ta namen. Kako bi to uspelo, ne vem, morda preko spleta, ampak potrebujemo neko platformo za to, da bomo imeli dobre primere tega, kako izvajati to zakonodajo. Ja, in to bi že bil velik korak naprej. Eh, kar pa bi eh, želel še omeniti, je eh, odlaganje živil oziroma za, to, koliko živil se zavrže. Ste pripravljeni tudi to dati na dnevni red in eh, izvesti tudi ocene učinkov, kako dos, bi dosegli, da bi se to eh, nekako ustavilo. Tu gre konec koncev tudi za etično vprašanje, kajti govorimo o eh, več sto milijonih ton. Uh, Kajti, če želimo uh, uveljavljati standarde, potrebujemo tudi uh, jasne predstave o tem, kakšne so sekundarne uh, servine, kako z njimi trgovati. Trenutno se razmere niso najboljše, ker so cene uh, nafte tako nizke, da pravzaprav vse skupaj nima smisla, ampak v, imeti moramo jasno predstavo o tem, uh, kakšne. Uh, naj bodo sekundarne surovine in pa še onesnaževanje morja, zlasti kar zadeva plastiko. V morjih plava več plastike kot rib in mislim, da je skrajni čas, da se začnete ukvarjati tudi eh, z onesnaževanjem mori, kako eh, poskrbeti, da eh, ribiči ne bodo lovili plastike na severnomorski obali, odkudar sam eh, prihajam, imamo programe, kako eh, plastiko eh, nekako ponovno eh, odstraniti iz morja in mislim, da se je pomembno eh, lotiti tudi tega, kaj ti sicer bomo prej ali slej vso to plastiko imeli tudi na mizah. Najlepša hvala, zdaj pa gospa Gelling. Um, Hvala, gospod Katajnen, za vaš uvod, ki je bil zelo obširen, kot je tudi sam predlog, kot je pravzaprav celotno načelo krožnega gospodarstva. Večina načel je nekaj, kar smo se eh, že navadili slišati in eh, o čemer se znamo pogovarjati, ampak pogledamo si realno situacijo. In žalostno je, da v predlogu dejansko se ustrezno ne odzivamo na tisto, kar je ravno kar rekel gospod Grote in sama sem hotela tudi isto govoriti in sicer eh, vrednost trga recikliranih materijalov in kaj bomo tukaj storili. Pripričana sem, da je odlično, da se je 650 milijonov investiralo v uh, eh, pro, projekte v demonstracijske namene, ampak mogoče to gospodarsko smah nikoli ne bo izvedljivo. Zanima me to vse skupaj iz potrošniškega vedika. E, slišim veliko, e, kako e, ljudje e, zbirajo Eh, plastiko in se zbira na njihove stroške, potem pa ni trga, kjer bi se to eh, lahko prodalo na ogromno, eh, ogromne količine se, papirja se zbirajo, naprimer v Združenem kraljevstvu gospod Timrsnanc je rekel trash is cash oziroma smeti so denar, dejansko pa temu ni tako, smeti so finančna breme. In v vašem predlogu, v vašem programu ne vidim ničesar, kar bi lahko to uh, kratkoročno in srednjeročno rešilo to težavo. In ravno kratkoročno in srednjeročno rešitev potrebujemo, kajti ljudje vedno van verjamejo, da se bo ta trg razvil. Mi pa od potrošnikov pričakujemo, da bodo spremenili svoje navade, vendar jim za to ne nagrajujemo. Najlepša hvala, gospod Jaten Maki. Kitoksija. Komisar, le, najlepša hvala. Komisar, imam dve kratki vprašanje za vas. Prvo, na, akcijski načrt komisije pravi, da spodbujanje um, kružnega gospodarstva je, bo uh, nekaj, čemor bo uh, sledilo tesno sodelovanje z državami članicami, okoljsko agencijo in koliko razumem, je cilj doseči eh, enostaven in eh, učinkovit m, mm, okvir nadzora. Zanima me, koliko je bilo že tukaj narejenega. In drugo vprašanje se navezuje, kar je nekdo že prej omenil, na odprtem trgu je cena najpomembnejši eh, faktor, ko se potrošnik odloča, kje bo kupoval in to tudi eh, je osnova za popraševanje po surovinah. Moramo eh, priznati, da cene mnogih proizvodov in storitev ne odražajo tega procesa in to eh, seveda vpliva na okolje. In zato me zanima, kako komisija namerava zagotoviti to, da bodo eh, okoljski vplivi okrožnega gospodarstva konkretno vključeni v ceno proizvodov, kako bomo dobili uh, večjo transparentnost v verigi vrednosti in kako bomo bolj učinkovito vključili okoljevarstvene vidike v vse to. Uh, najlepše hvala. Uh, Gospod Ekaut, najlepše hvala uh, podpredsedniku uh, Katajneju za njegov manj ali več pregled in strinjam se z kolegicami in kolegi, da je to zelo posplošen uh, pregled. Imamo pa sedaj že pripravljen akcijski načrt in zanima nas, kako tukaj napredujemo. Kolikor sem slišal, je samo, da eh, se predvideva uh, le uh, predlog. Uh, revizije uredbe o gnojilih, ampak očitno eh, komisija marsikje že zamuja, veliko kritike obstaja, da komisija odlično eh, pripravlja komunike, akcijske načrte in eh, sporočila. Sedaj pa je vendarle prišel čas, da bi akcijski načrt spravili v realnost in zato me zanima, kje je to vključeno v delovnem načrtu. Eh, kako eh, bomo eh, zmanjšali vpliv morskih odpadkov oziroma odpadkov v morju glede na agendo 2030. Torej zanima me, kje smo pri akcijskem načrtu in v vašem vodu dejansko nič nisem slišal o tem. In to pomeni, Saj tako razumem, kako bo to vse na, vplivalo na ekodizajn, kajti veliko se sliši, da prihaja tukaj do zamud zaradi um, izhoda, možnega izhoda Bri, Velike Britanije. In uh, torej zanima me, uh, ehm, ali bomo res uh, imeli pravo razpravo danes. Omenili ste semester. Ja, čisto razočarani smo bili, da v predlogih ni bilo nič konkretnega, kako zagotoviti, da se eh, troškovno eh, oziroma surovinsko učinkovita gospodarstvo poveže z semestrom in kako bomo to eh, potrošniško oziroma stran potrošnje vključili v plane semestra. Hvala, izvedaj gospod Peričini. Hvala, gospod predsednik in hvala komisarju. Mislim, da smo uh, akcijski načrt komisije sprejeli pozitivno, uh, kajti uh, se to pozitivno povezuje uh, z našimi pričakovanji, ampak uh, Trenutno, kar je predlagano, se nam zdi predvsej težko izvedljivo. Ta akcijski načrt eh, vključuje um, pravzaprav zelo malo razen tistih uh, že predstavljenih. Uh, ukrepov strani komisije v preteklosti. Po naše je treba imeti uh, konkretne, jasne in ciljno usmerjene ukrepe, um, ki uh, bodo jasno opredeljeni pri izvajanju. Sprva treba je v. Uh, ukiniti vse uh, pomoči, ki škodijo okolju, zlasti za fosilna ok, uh, goriva. Drugič, treba je razviti konkretni načrt za uh, razviti proizvodni. Um, sistem, ki bo nagrajeval ponovno uporabo. Na ta način lahko dejansko preidemo v krožno gospodarstvo. Zelo prosto vprašanje za komisarja. Ali komisija namerava zauzeti tak pristop ali pa se bomo kar naprej eh, vrteli okrog tega vprašanja in ne bomo nikoli našli prave rešitve. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, s'agissant. Gospod Žalk, najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, komisar, za obisk in za predstavitev. Uh, stališče glede krožnega gospodarstva. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede bioremedijacije. Gre za novo tehniko, kjer se določena bolezen rab, zdravi za uporabo drugega mikroorganizma. Naprimer, na japonskem delajo preizkuse, uporabe mikroorganizmov, ki se prehranjujejo s plastiko in gospod dr. Lavoisier je povedal, da se s tem nič ne izgubi, nič se ne spreminja. Enako napredujejo kitajske raziskave in sicer preizkujejo organizme, ki lahko razgrajujejo steklo. In tukaj gre za res dobro možnost za recikliranje tudi velike količine evropskih odpadkov. Zanima me, ali je to realistično raziskovanje in ali bi to Evropska komisija podprla. Zato se mi zdi, da je krožno gospodarstvo povezano tudi z razvojem raziskovanja in znanosti na področju bioremedijacije in mislim, da bi morali to izvajati tudi v praksi. Najlepša hvala za vaše stališče. Najlepša hvala. In po prvem krogu vprašanj predstavnikov političnih skupin dajem besedo podpredsedniku Katajnenu za prvo rundo odgovorov. Najlepša hvala za dobra vprašanja in mnenja. Poskušal bom povezati eh, odgovore po skupinah vprašanj in poskušal se na nje odzvati čim bolj individualno glede krožnega gospodarstva zelo sem zadovoljen, da je ta odbor tako zainteresiran za celoto, za celoten ciklus. Eh, kajti vsem političnim eh, skupinam smo poslali sporočilo, pa tudi širši javnosti, da bo krožno gospodarstvo glavni trend v, v svetovni gospodarstvu v naslednjih letih. Trenutni linearni model eh, se zaključuje iz mnogo razlogov. In tudi, če um, bi trajalo še nekaj časa, predno se zaključi, še vedno nima nobenega smisla. Zato uh, je bistvo, da ohranimo evropski socialni model. To pa pomeni, da moramo maksimizirati dodano vrednost. In dodana vrednost izhaja iz inovacij, uh, produktivnosti, ampak tudi uh, učinkovite rabe virov. Eh, trenutno, danes je komisija podala sporočilo o jeklarski industriji. Vse veste verjetno že o tem, ampak če upoštevate, da je eh, proizvodnja jekla v ZDA bolj energetsko učinkovita kot v EU, to je dovoljšen razlog za to, da so naša podjetja v težavah. Pozabimo na globalne probleme oziroma preveliko proizvodnjo ampak če je proizvod uh, eh, in proizvedete uh, bolj uh, učinkovito in v tem primeru uh, privrčujete na energiji, potem je to bolj smiselno. Ne bom se spuščam v vprašanja energetike in teh problemov, ampak to je samo en od vidikov. Če pa gledamo na eh, finančna sredstva, ki so nam na voljo, ki smo jih že namenili eh, krožnemu gospodarstvu. Obzorja 2020, obzorja 2020 je temu eh, namenilo 650 milijonov evrov za letos in naslednje leto. To pomeni milijard 3 do 4 milijarde strukturnih skladov za boljšo obdelavo odpadkov. In eh, sedaj se vpraš, sprašujemo, kako se bodo uporabljala sredstva iz strukturnih skladov, ali se bodo uporabljala na najbolj inovativen način, zato da rešimo uh, problem. Uh, uh, ki, probleme, ki so glavne, ali gre samo za eh, modernizacijo odlagališč. Upam, da temu ni tako, da eh, bomo našli bolj kreativne načine eh, za obravnavo odpadkov ali pa za njihovo zmaševanje že na začetku. EFSI je gotovo dober okvir za mm, novo financiranje, vendar ne gre toliko za denar kot za regulatorna pooblastila, ki jih imamo v rokah. obe besedi nekaj pomenita krožno in gospodarstvo. In eh, eh, regulatorne eh, oblasti lahko zagotovijo, da od nekod pride dobiček, sicer ga pa ne bo. In regulatorne oblasti lahko preusmerijo, mogoče ne v celoti, ampak vsaj deloma profit oziroma ugotavljajo, zastavljajo, odkot bo dobiček prihajal. Gre torej bolj za regulatorni vidik kot za denarni vidik, čeprav denar nikoli ni zanemarljiv, ampak regulativa pomaga, da postane dobičkonosen. Rekli ste, da se. Um, stvar dobro ne izvaja v državah članicah, eh, da se krožno gospodarstvo ne izvaja, kot je treba. Ampak eh, res je, res je pa tudi, da se sploh ne razume, kaj to pomeni. Potem pa odpadki hrane. Zatem eh, se ukvarjamo v okviru akcijskega načrta krožnega gospodarstva. Problem pa je, da nimamo podatkov, koliko hrane se meče stran. Iz različnih virov to prihaja, iz restauracije, gospodinstv, iz eh, veleprodaje, maloprodaje in tako dalje. Eh, bil sem na Malti prejšnji eh, poletje, res čudovita država. Ampak očitno imajo uh, navado, uh, eh, postreči vam veliko več, kot lahko pojeste. In spraševal sem se, kaj se da narediti tukaj, ali, uh, ali se sploh um, je treba kaj narediti in če ja, kdo naj to naredi. Torej, tam imajo res veliko hrane, ki gre nič, vržejo stran. In kaj so glavni viri, odkot to prihaja? Prva je to treba ugotoviti, potem se pa lahko lotimo problema torej zbiramo, um, lahko popoježemo kar uh, nekaj um, deležnikov in z njimi začnemo razpravo, kaj je treba narediti. Potem pa sekundarne surovine. Uh, mnoge poslanke in poslanci so postavili vprašanje glede plastike. Imamo skupni trg nafte in uh, skupni trg plastike, nimamo pa skupnega trga za rabljeno plastiko. In to je dejansko samo regulatorno vprašanje. E, to je srčika krožnega gospodarstva. Moramo doseči, da se uporabe, uporabljena, rabljena um, surovina obravnava enako kot nikoli rabljena surovina. To je v bistvu bistvo krožnega gospodarstva, sicer kroženja ni če se ne uporabljajo sekundarne surovine. Kajti uporabljene uh, snovi se obravnavajo kot odpadki, odpadki se pa obravnavajo drugače od surovin. In to je en glavnih izzivov pri oblikovanju skupnega trga, ko gre za plastiko. Gospa Jatema, ki je Eh, je eh, spraševala, kako bomo sledili izvajanju akcijskega načrta na področju okrožnega gospodarstva. Pripravili smo predloge in ko bodo eh, so zakonodajalci te predloge potrdili, potem lahko evropski semester uporabljamo kot eden od načinov spremljanja, kako države članice to izvajajo. Mogoče tudi eden od, eh, eno od orodi, eh, predlog eh, glede odpadkov, ko bo enkrat sprejet strani so zakonodajalcev. Na osnovi tega eh, lahko pripravimo, lahko pripravijo eh, države članice eh, korake, da zmanjšajo polnjenje odlagolišč in da povečajo recikliranje. To je prava pot cene surovin, cene proizvodov so seveda pomembne za potrošnike, ko se odločajo, kaj bodo kupili. Če so, ne vem, če lahko v popolnosti odgovorim na vaše vprašanje, ampak regulatorni okvir tukaj je pomemben element, kajti cena surovine je odvisna od regulatornega okolja, vsaj v neki meri. In tudi, če postavimo standarde za določeno surovino, naprimer gnojiva in direktiva, eh, če kadmium eh, znižamo, Eh, kot eh, stan, na stan, naravni standard, da potem bomo spremenili uh, celotni trg in to bo uh, škodljivo za naše potrošnike v tem primeru, ker se bodo odločali za drugačne proizvode. Gospod Ajkon je rekel, da komisija za muja pri akcijskem načrtu, težko je reči, da smo pozni, da zamujamo, ampak vedno je težko pripraviti oziroma traja predno pripravimo predloge za so zakonodajalce. Akcijski načrt smo pripravili že v začetku decembra. In od takrat smo delamo še kar naprej in ne moremo istočasno vsega pripraviti, ker imamo omenje, omejeno eh, število eh, verov, oziroma resursov v posameznih generalnih direktoratih. Ampak začeli bomo z eh, prenovo direktive o gnojilih, kot sem rekel. Tudi plastika in uh, strategija za plastiko se predvideva za leto 2017. Uh, oklužili bomo celoten krok, ne samo del kroga, kar se pa tiče ekodizajna imamo delovni načrt za naslednje dve leti in eh, eh, predlogi bodo podani čim prej. Ne morem vam dati točnega datuma, ampak kar je še pomembneje, je ta delovni načrt, eh, ki pravi, da bomo razširili področje uporabe direktive o ekodizajnu. To še vedno ne pomeni, spremembo same zakonodaje, ampak razmisliti moramo, eh, kako naj eh, vključimo različna podjetja in energetska podjetja. Direktiva o ekodizajnu je zelo pomembna, če želimo opolnomočiti potrošnika. Ko potrošniki eh, se začnejo odločati za različne storitve in proizvode, kot seveda se počnejo vsak dan, potem nastajajo novi trgi in tako se eh, preusmerja eh, vir eh, dobička v podjetja. Ampak v bližnji prihodnosti se bomo vrnili na to vprašanje. So uh, this bioremediation issue, it's new technology. Kar zadeva bioremediation, torej to biološko obravnavo, tu gre za tehnološko novost, eh, ki je sam pri, priznam, ne poznam najbolje, tako da bi moral zadeva preučiti, preden povem kaj konkretnega. Zveni zanimivo. Najboljše inovacije so seveda vedno tiste, ki se na dolgi rok uveljavijo, saj take so moje izkušnje. Ampak, kot rečeno, ne vem dovolj, da bi lahko to pokomentiral. In pa še poraba surovin oziroma eh, sredstev, kako to vključiti v evropski semester. O tem sem razmišljal, ampak to ni najbolj enostavno, kajti če vzamem za primer neko državo, ki naprimer uporablja les za proizvodnjo Eh, celuloze in papirja, druga država pa potroši papir in celulozo. Eh, komu pripisati zdaj eh, te številke? Seveda je potrebno poštevati, da so vrednostne verige včasih zelo dolge in koga zdaj okrivimo za porabo virov, tistega, ki proizvajajo določene proizvode ali tisti, ki uporabljajo to proizvode. Zato bi potrebovali jasno podatkovno bazo, jasne kazalnike in uh, potem uh, razmisliti o tem, komu uh, kaj pripisati in kako pravzaprav potrošno lahko merimo. Hvala lepa, zdaj pa kar začenjamo z drugim krogom. Imamo 15 prošen za, za besedo in zaključiti moramo čez, 15, čez 45 minut, tako da prosim, da ste kratki. Gospa Grostet. Uh, Najlepša hvala. Gospod komisar, ko vas poslušam, se sprašujem, ali se res upošteva realnost na terenu. Naprimer, kar zadeva jeklarstvo. Eh, Tam ste rekli, da bi bilo to bolj konkurenčno, če bi trošilo manj energije. Ja, vsekakor se strinjam s tem, kar pravite. Ampak, ko obiščeš jeklarne, nam jeklarni povedo, da so že marsikaj vložili v to, da bi porabljali manj energije. Ampak vendarle, vseeno niso konkurenčni v primerjavi z jeklami iz tretjih držav. Tako da to je problem. E, drugi problem v svojem okrožnem okolju, eh, v svojem volilnem okrožju imam MSP-je, ki že sodelujejo v krožnem gospodarstvu, ampak eh, imajo eh, težave eh, zaradi zastojev. Pripravljeni so eh, na eh, hitri razvoj, ampak. Eh, težave imajo s tem, da ni trga, eh, kako torej vse organizirati, zato da bo pač dejansko ta trg eh, obstajal. Vsi imamo seveda najboljše namene z okrožnim gospodarstvom, eh, voljo imamo vsi, ampak potem v praksi se mi zdi, da res obstaja razkorak med tem, kar pravimo in tem, kar se dogaja v realnosti. To je tisto, kar me skrbi in mislim, da moramo se tega zavedati. Katera so torej orodja, ki bi jih lahko uporabili, zato da bi vzpostavili te trge, da bi dejansko stekla kružna, eh, da bi steklo kružno gospodarstvo tudi v realnosti. Najlepša hvala, gospa Bonafe. To apprezzato che ne Zelo eh, cenim, gospod podpredsednik, da ste v svojih odgovori in uvodoma veliko časa posvetili možnosti, ki jih prenaša eh, krožno gospodarstvo za konkurenčnost eh, gospodarstva v Evropi, kako inovacije, tehnologija, vse to izboljšuje naše možnosti za večjo rast in več delovnih mest. Ampak, oprostite mi, ker govorimo o izvajanju akcijskega načrta. Vračam se na nekaj, kar, o čemer je bilo govora tudi na svetu za okolje in eh, konkurenčnost. Ob tej eh, priložnosti želim opozoriti na nasleden eh, načelo oziroma koncept. Če res želimo preiti na ko, grožno gospodarstvo je akcijski načrt ključen. Sicer bomo samo spremenili štiri eh, direktive eh, bolj, za boljše upravljanje odpadkov, ampak to ni, nič, eh, to ni isto kot grožno gospodarstvo. Torej, krožno gospodarstvo naj bi postalo novo paradigma Eh, Evropske unije. Glede na uh, pomembnost tega akcijskega načrta je ravno tako uh, uh, pomembno uh, ekodizajn in ekokompatibilnost, uh, kajti uh, krožno gospodarstvo uh, uporablja sekundarne vire, to pomeni, da moramo imeti sposobnost recikliranja uporabe že uporabljenih eh, materijalov in tako dalje. In glede na vse to, tako kot ste sami rekli, se sprašujem. Eh, predlagali smo v rezoluciji Pitikajnen, da eh, obnovimo direktivo za ekodizajn, ki se sedaj ukvarja predvsem z energetskimi. Mm, proizvodi. Vi ste predlagali eh, v akcijskem načrtu nekaj na to temo, ampak slišala sem, da ste rekli, da potrebujete čas. Ja, po moje ni treba časa, treba je pač nekaj narediti in to čim prej. Ja, eh, Kaj ti eh, zaključi, zapreti moramo to vrzel, close the loop. In če tega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 ter čim manjša količina odpadkov, ki jih proizvedemo, vse to so seveda dobre zamisli. Poleg tega vsekakor eh, ni razloga, da ne bi pozdravili zamisli krožnega gospodarstva, ampak eh, cilji, ki ste jih predstavili, so zelo ambiciozni, zlasti za nove države članice. Potrebno je zagotoviti, da bo na voljo neko prehodno obdobje ali nek eh, dan podaljšan eh, rok pri izvajanju, naprimer dodatnih pet let. Naprimer države kot Mačarska, Bolgarija, Poljska, Češka eh, pa niso nikoli dobile možnosti, da bi lahko imele podaljšane roke. Eh, druge države, naprimer Latvija ali Slovaška, ste vsaj imeli možnost eh, izbrati odstopanje. No, eh, morda bi lahko razmislili o kakem drugačnem predlogu, ki bi v večji meri upošteval razlike med državami članicami. Komunalni odpadki. Tu ste zastavili cilj 65. Eh, odstotkov eh, do leta 2020. Eh, na polskem je zdaj ta delež samo 20 odstotkov, čeprav je na primer v Nemčiji že več kot 60 odstotkov. Ampak ali res lahko od nas pričakujete, da v tako kratkem času naredimo tak, tak ogromen preskok? Se lahko odzovete na to? Zakaj torej niste posebej obravnavali eh, držav z eh, slabšim izhodiščem? Gospa Majsner. Ja, najprej imam pripombo, kjer se lahko navežem za, na gospod, gospoda Groteja. Ja, eh, veliko eh, je potrebno ukre, ukreniti na področju eh, živil, eh, zdravja. Eh, In seveda to velja tudi za obravnavo plastike. Pa še moje vprašanje. E, redke zemljine, to je vključeno v osnutku, e, kaj ti e, pravite, da bi naj, naj bi industrija proizvajala bolj dolgožive proizvode. E, ampak e, ravno naprimer e, pri. E, Eh, proizvodnji mobilnih telefonov so redke zemljine zelo pomembne. Morda bi lahko tu jih zagotovili z eh, reciklažo na mesto, da jih lovimo ali kopljemo z morskega dna. Eh, no, pa tudi sicer papir kot surovina je obnovljiv in z njim je mogoče ustvarjati vse mogoče, celo letala je mogoče graditi. Kaj menite o tem? Uh, No, kar zadeva jeklarstvo, tam je krožno gospodarstvo zelo smotrno, ker je pravzaprav dejansko vse mogoče ponovno uporabiti, ampak uh, kar pa naprimer zadeva uh, eh, vetr, vetrnice na morju, tam je pravzaprav jeklo nepogrešljivo. Kako gledate na to? Oh, del, del Najlepša hvala. Hvala, pravičujem se, da nisem bil prisoten na začetku razprave. E, bi pa želel podati komentar in sicer e, bi vas prosil, da ste bolj ambiciozni. Na začetku ste omenili svežen krožnega gospodarstva, kako se to povezuje z upravljanjem z odpadki. Pravite sicer, da ste ambiciozni, ampak mislim, da bi lahko šli še predsej dlje zelo me skrbi, da vsaj kolikor sam vidim, eh, komisija popušča pri standardih na številnih področjih. Naprimer, na zadnjem sestanku je bilo to zelo jasno, ko smo govorili o sežigalnicah. In želel bi, da ne popuščate, da Eh, ostanete trdni. Nekatere stvari so sicer res v rokah eh, držav članic, ampak včasih je mogoče subsidijarnost tudi zlorabiti za ustavljanje napredka. Eh, no, zato si seveda želim, da bi komisija bila pri opredeljevanju prednostnih nalog čim bolj ambiciozna. Zlasti, kar zadeva ravnanje z odpadki, potrebujemo tako srednjeročno kot dolgoročno zavezojoče cilje ne smemo odlagati rokov za te cilje. Zlasti, ker so v nekaterih območjih na Evropski uniji pravzaprav te cilje že deloma um, doseženi. Najlepša hvala, gospod Škrlec. E, zahvaljujem, gospodine predsedniče. E, hvala, gospod eh, podpredsednik komisije, hvala, da ste prišli sem in eh, da si bomo delili mnenja o načelu krožnega gospodarstva. Imam dve vprašanje, ki upam, da boste koristni in da boste res odgovorili na nje. Na primer način. Omenili ste že v svojem govoru povezavo med um, učinkovitostjo rabe virov Eh, in razvojem. To je že povezano z določbami Združenih narodov. To je nekoliko eh, razočarajoče, ker smo se postavili kot Evropska unija na raven Afrike, če gledamo poprečno. Ampak če pozabimo same številke, bi dejansko lahko to, če bi to lahko izvedli v evropskem sektorju, vsaki semestru moramo imeti določene eh, kazalnike eh, resursne učinkovitosti. Zato potrebujemo statistiko. 28 različnih metod zbiranja statističnih podatkov se zbira v. Eh, eh se, Eh, kombinira v Eurostatu in to je osnova za sprejemanje odločitev, te pa odločitve niso dobre, ker eh, nimamo skupnega načina zbiranja podatkov. Kako vi oziroma komisija nameravate narediti, da bi harmonizirali metodologijo ali postavili skupno metodologijo za vse članice za skupnje statističnih podatkov. In drugo vprašanje je vezano na trg eh, sekundarnih surovin. Veliko težav uh, nastaja zaradi razlik med zakonodajo v državah članicah. V nekaterih uh, državah odpadki postanejo vir uh, surovina pred, kot v drugih. Za čezmejno trgovanje pa to pomeni velike spremembe za uh, dobivanje dovoljen in to je regulatorni problem ne na ravni Evropske unije, ampak na ravi držav članic. Kako nameravate rešiti ta problem, ker kljub vsem vašim dobrim namenom to pravzaprav preprečuje vzpostavljanje trga sekundarnih surovin? Thank you very much, Ms. Kostinger. Hvala, gospod Kestinger. Najlepša hvala, predsedajoči. Hvala, gospod komisar, za zanimivo razpravo o tej pomembni temi. In, eh, Mislim, da ste že upazili, da vam zagotavljamo veliko podpore tu, kajti dejansko kružno gospodarstvo je edini način, kako zagotoviti dejansko vzdržnost in to eh, vsi podpiramo. Imam e, vprašanje v zvezi z gospodinskimi odpadki. Eh, e, ti kriteriji, ki ste jih tu predložili, to bi pomenilo naprimer za hotele in e, e, gastronomijo, da bi bili izključeni iz teh kvot kar pomeni, da odvoza teh odpadkov ne bi mogle več izvajati občine, ampak eh, bi morala to izvajati zasebna podjetja in to bi pomenilo tudi više stroške. In ne vem, ali eh, ni bolj smiselno nek obstoječ koncept, ki je dobro uveljavljen, eh, pustiti nespremenjen. In pa zanima me, ali imajo te omejitve kako utemeljitev oziroma kakšen je bil razmislek tu v ozadju. In pa še biološki odpadki. Eh, ločeno zbiranje bioloških odpadkov je seveda pozitivno. Eh, v Avstriji smo eh, z uporabo tega načela bistveno zmanjšali odlaganje, ampak tudi biološko razgradljive snovi stejo med biološke odpade, odpadke. Eh, ampak te bi bilo potrebno potem ločevati od eh, dejanskih, eh, oziroma ostalih bioloških odpadkov, ker jih je potrebno sežigati in s tem je pravzaprav vse skupaj potem precej bolj zapleteno. Zato v zvezi s tem sprašujem, ali morda razmišljate, da bi stvari zasnovali bolj praktično. In eh, prosim, ko govorimo o krožnem gospodarstvu, ko bomo imeli eh, v obravnavi celoten svežen, bi bilo res smotrno, da birokratsko breme zmanjšamo na minimum. Eh, sicer bodo podjetja v težavah. Sicer pa hvala in vsekako lahko računate na našo podporo. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Lajnen. Hvala, predsedujoči. Gospod Katajnen pozdravljam vaš poziv k eh, razširitvi našega pojma krožnega gospodarstva na globalno raven. Prihodnji teden sem povabila na Kitajsko, da spregovorim o krožnem gospodarstvu, ki ga poznamo v Evropi. In to je del podnebne diplomacije. Imamo vse svetovno mrežo In uh, krožno gospodarstvo je pravzaprav tu lahko uh, zelo podobno, kajti nekega dne bomo potrebovali standarde in norme za recikliranje, uh, za druge elemente v krožnem gospodarstvu. Sicer pa, kot so omenili kolegi, potrebujemo zasebne naložbe. Kako torej spodbuditi zasebne naložbe? Potrebujemo korenčke in palice. Zakaj torej ne bi recikliranih eh, proizvodov oprostili, naprimer DDV. Ste razmišljali to, kako je povezavi z davčno politiko? Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Emesmeker. Najlepša hvala. Gospod komisar, 1. marca sem sodeloval na razpravi, ki jo je organizirala uh, Eh, komisija o eh, rešitvah, ki izhajajo iz narave. In takrat ste pravzaprav pozivali k ohranitvi naravnega kapitala. Eh, Kaj ti dejstvo je, da bi eh, potrebovali skoraj eh, planet in pol za to, da bi eh, zadovoljili svoje potrebe po virih, tako da pravzaprav s tem, eh, kar počnemo, krademo vire prihodnjim generacijam in to seveda ni vzdržno. Eh, res je, da morajo evropske države članice biti konkurenčne, pa vendarle poleg ekonomskih pomislekov obstaja tudi eh, socialno-ekonomski argument za spremembo pristopa in razmišljanja. Potrebno je tudi to izpostaviti in upam, da nam bo uh, Eh, uspelo nekako združiti ta, to spremembo paradigme s konkurenčnostjo evropske industrije. Eh, res je, da moramo spremeniti način razmišljanja in začeti delovati dejansko interdisciplinarno med vsemi področji. Kako torej eh, zagotoviti naravi prijazne rešitve in zagotoviti, da se bodo te uveljavile? To je seveda tesno povezano z agendo za leto 2030. Lahko eh, napoveste, kakšne ukrepe lahko pričakujemo z vaše strani kratkoročno za izvajanje agende 2030 in kako bo to povezano z agendo 2020, ki seveda je tudi še pred nami. Hvala. Gospod Džip. Najlepša hvala. Gospod komisar, v svoji predstavitvi ste omenili, da je ena od prvih zakonodajnih pobud, ki jo lahko pričakujemo tu, eh, predlog o krmi in gnojilih, zlasti kar zadeva vsebnost kadmija. Prejeli smo določene informacije eh, iz sektorja in eh, te kažejo, da ste pravzaprav precej, skoraj preveč ambiciozni eh, in da bi samo uh, en proizvajalec pravzaprav trenutno izpolnjeval te kriterije, kar zadeva osebnost kadnja. Uh, eh, so vaši načrti res tako ambiciozni, da bi samo proizvajalec na uh, eh, finsko-ruski meji izpolnjeval kriterije, ki jih je zastavila komisija? Eh, moje drugo vprašanje pa eh, se nanaša na delež eh, reciklirane plastike. Tu, plastika je seveda polimer in pri recikliranju, vsaj s časoma, vrednost pade na nič. Poleg tega pa so v igri tudi strupene snovi. Ali ste upoštevali to? In pa še zadnja točka, ki bi jo želel izpostaviti. Tokovi odpadkov se razlikujejo v različnih državah članicah. Preverili smo, kakšna je struktura odpadkov na polskem. 70 odstotkov odpadkov dejansko izhaja iz eh, energetske in rodarske industrije, gospodinski odpadki pa pravzaprav predstavljajo preostanek. In ti ambiciozni cili so seveda dobrodošli, ampak cilj glede uh, odlaganja organskih odpadkov oziroma organskega odlaganja, uh, če želimo izpolniti ta cilj, moramo zagotoviti, da bodo ti organski odpadki tudi uh, na voljo, da bodo zbrani. Kajti Eh, morda naprimer eh, les, ki bi lahko postal odpadek, pride v recikliranje že preden postane odpadek. Skratka, zagotoviti moramo, da bodo da biološki odpadki, ki bodo del tako odpadkov, eh, da ne bodo uporabljeni v organskem odlaganju. S takim pristopom bi olajšali življenje številnim občinam in lokalnim oblastem, ki so odgovorne za ravnanje z odpadki. S tem bi seveda laže izpolnjevali eh, zelo ambiciozne cilje, kot je prej omenila gospa eh, Višnjevska. Najlepša hvala, gospa Šerjer Perik. Najlepša hvala. No, moram reči, da smo na nizozemskem zelo navdušeni nad krožnim gospodarstvom. In tisto, kar sem tudi opazila, je, da poslovneži pravzaprav niti ne razumejo, kako naj bi se to uveljavljalo v praksi. Stvari niso tako samoumevne. Vem, da Eh, se pravzaprav stvari eh, razvijajo že kar nekaj časa, da se je vse skupaj začelo leta 2003. Ampak včeraj sem slišala, naprimer, da prihaja do eh, težav in zanima me, ali bi v tem primeru naprimer, bilo dovoljeno prevažati odpadke iz ene države v drugo, morda celo, torej tudi čez meje, ali bi je tudi to samo po sebi problematično. Na nizozemskem imamo naprimer, eh, primere velikih ladij, ki eh, enostavno na morju pobirajo velike kose plavajoče plastike. Eh, poznate to vrstne ukrepe za čiščenje mori. Kar pa zadeva vprašanje Kitajske, zdi se mi, da tudi naši konkurentje celo ukrepajo na tem področju. Uh, Eh, pa še odpadki hrane, oziroma eh, zavračanje hrane. No, seveda ni nujno vedno vsega vreči stran, ostanke lahko pojemo tudi naslednji dan, morda se to zdi eh, banalno, ampak včasih je tudi na tem področju potrebna zakonodaja. Merci, Najlepša hvala. Gospod podpredsednik, dve vprašanje bi imela. Smo že marca, razen nekaterih ukrepov, eh, me zanima, eh, kaj nameravate storiti v tem letu. Eh, verjetno bi bilo pomembno vzpostaviti tudi spletno stran, kjer bi državljani, ki jih to zanima, lahko spremljali napredek in kjer bi lahko sodelovali v skupnem razmisleku. In pa še kar zadeva nove, tudi kar zadeva nove ukrepe, bi bilo to pomembno obstaja že eh, eh, ekolabel, eko, ekološko oznaka in mislim, da če bomo tu spremljali kakšna nova pravila, mora biti skladna z obstoječimi. In pa še specifično vprašanje, ki so omenjali kolegi, namreč zavračanje hrane. E, potrebno je biti jasen, e, vedeti, kje smo in beležiti napredek. Potrebujemo tu skupno metodologijo in e, vi ste ste eh, omenjali različne tokove, oceno količin. V tem trenutku je bistveno, da opredelite ta problem in se nam osredotočite. Naprimer, Naprimer, eh, krompir vsebuje tudi določene eh, nevarne snovi, oziroma stropene snovi. Eh, lahko ga obravnavate kot odpadek in ga obravnavate kot eh, odvrženo hrano. Eh, sicer, kajti eh, ni ga mogoče zaužiti, lahko pa se ga uporabi za biomaso, za proizvodnjo energije in v tem primeru to potem ni več odpadek eh, in eh, ni več zavržen. Eh, tudi v hierarhiji odpadkov je potrebno to upoštevati in to je pomembno. Uh, eh, naprimer, eh, Italija, Francija, Danska uh, veliko razmišljajo o uh, obravnavi uh, odpadkov hrane in mislim, da bi bilo dobro zbrati najboljše prakse po državah z sodelovanjem vseh deležnikov. Za konec pa uh, mislim, da imajo tudi nacionalne pobude tu pomembno vlogo, kar zadeva eh, uveljavitev eh, zavezujočih eh, ciljev eh, trajnostnega razvoja za leto 2030. Eh, in eh, kot sem že omenila, zavr, torej, odpadki hrane in eh, hierarhija odpadkov na evropski ravni. In pa še komentar za zaključek. Eh, ta je bolj splošne narave. Eh, glede na to, za kako pomembno temo gre, se mi zdi pomembno, da bi vam eh, posredovali konkretne pisne prispevke strani Evropskega parlamenta o tem, kako bi po našem mnenju morali dopolniti vaš akcijski načrt. Hvala. Hvala. Zdaj smo prišli do konca seznama govornikov in eh, besedo dobi gospod komisar za odgovore. Ja, najlepša hvala. Nekaj vprašanj eh, je bilo takih, da na nje pravzaprav niti ne moram odgovoriti in bolje, da se niti ne pretvarjam, da bom odgovoril na nekaj. Eh, če eh, pa vendarle želite kako pojasnilo, pa mi, ga, mi prosim vprašanje posredujte in vam bomo odgovore poslali pisno sicer pa bom eh, začel pri gospe Grosted. Rekla je, da evropsko jeklarstvo je energetsko učinkovito. Splošno rečeno to drži. Številna podjetja so znižala porabo energije, ker so bila to prisiljena in to je dobro. Ampak seveda obstajajo tudi podjetja, ki niso tako energetsko učinkovita. Pojavljajo se precejšnje razlike med državami. Uh, pa tudi, če upoštevate eh, razlike v ceni energije med državami članicami, ponekud je energija zelo visoko obdavčena. Naprimer, elektrika je lahko zelo draga in eh, to je tisto, kar potem povzroča težave pri konkurenčnosti. Ampak glavna težava v jeklarstvu je, da kitajske presežne zmogljivosti so Samo presežne zmogljivosti so dvakrat večje kot celotna jeklarska proizvodnja v Evropi. To je glavni problem, ko govorimo o kitajskem jeklu. Potem, kar zadeva MSP -e in krožno gospodarstvo. No, vsi, ki vas zanima to vprašanje, eh, sprejeli smo sporočilo o tem, kako uh, okrepiti eh, trgovinske instrumente na tem področju. Na tem bomo delali in um, želimo posredovati sporočilo tudi uh, državam članicam v svetu, da je tu potrebno instrumente posodobiti. Potem, kako ustvariti tržišče, eh, trg za to, da bodo MSP-ji, ki ponujajo eh, proizvode povezane s krožnim gospodarstvom lahko svoje proizvode prodajali. No, mislim, da Evropska unija tu ne more odpirati trgovin, ampak gre tu za to, kako eh, bolje ozavestiti potrošnike o krožnem gospodarstvu, o vzdržni proizvodnji. Eh, ampak tisto, kar lahko naredimo na evropski ravni, je, da uporabimo, da uporabimo uh, regulatorna pooblastila, da uh, opolnomočimo potrošnike. Naprimer, energetsko značevanje sem že omenjal uh, in tu bi šlo za nekaj širšega, kot je samo uh, ekodizajn. Tako da, ko bodo potrošniki eh, nekako izbirali posamezne proizvode, bo to ustvarilo nov vir dobička, eh, Eh, oziroma prihodkov in eh, prednedavnim smo obiskali Švedsko in se tam z mladim podjetnikom, eh, ki proizvaja oblačila, zelo elegantno oblačila iz recikliranih vlaken, se pogovarjal o, o tem, in eh, pravi, da ko, vam, ko so oblačila strgana ali jih eh, ne želite več nositi, jih lahko ali zašijete ali pa jih prinesete eh, nazaj v trgovino. Naprimer. In šlo je res za, za, zelo, za nekaj, kar je zelo moderno na, na švedskem. Mi, kot politiki, bi seveda vedno želeli rešiti vse težave, ampak včasih moramo biti tudi ponižni in priznati, da ne moremo rešiti vsega. Lahko pa ustvarimo boljše okolje, zato da bodo eh, ljudje nekako glasovali s svojimi odločitvami o nakupu. In direktiva o ekodizajnu je ravno zato zelo pomembna. tudi eh, za tista MSP, -e, ki so pripravljeni uporabljati sekundarne eh, surovine, eh, je notranji trg pomemben, eh, kajti dejansko imamo težave zlasti pri plastiki, ker ta ne more pričkati meja, ker se obravnava kot odpadek. Eh, Zato je seveda krožno gospodarstvo v določeni meri tudi povezano z vprašanjem notranjega trga. Kako lahko države izboljšajo ravnanje s odpadki? Obstaja jasen zavezujoč eh, cilj eh, pod pogojem, da boste so zakonodajalca to sprejela in imamo tudi umestni cilj. Tiste države, ki zaostajajo in ki iz vsakih ali drugačnih razlogov ne morejo eh, napredovati tako hitro, kot bi bilo potrebno, komisija bo prosila za načrt, kako nameravajo cilje eh, uresničiti. To nam omogoča, da državam članicam pomagamo da uporabijo najboljše prakse, eh, poleg tega pa to tudi nam pomaga uh, razširjati eh, najboljše prakse iz drugih držav. Eh, in s tem lahko pomagamo državam pri doseganju samih ciljev. Če bo svežen odpadkih eh, sprejet eh, k malu, bo Evropa postala posem drugačna, kot je danes, kar zadeva recikliranje oziroma kar zadeva odlaganje odpadkov.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 želim biti pozoren na izvajanje, na odločanje in na čim bolj pragmatične pristope, ki prinašajo rezultate. E, to, kar smo predlagali zdaj, je dobro izhodišče. Sam mislim, da je to dobro izhodišče. Imamo strukturo, poskušamo e, pokriti celoten krok. E, direktiva o ekodizajnu, kako je uporabljati bolje kot doslej. Želim si rezultatov. Želim si rezultatov pri ciljih glede odlaganja, pri recikliranju, Eh, zanima me, kako hitro nam bo uspelo vzpostaviti eh, enotni trg za plastiko naprimer, in podobno. Torej, osredotočimo se na uresničevanje in ko bomo začeli cilje dosegati, potem lahko vsako leto letvico dvignemo nekoliko više. Eh, res je to, kar imamo, ni popolno, je predvsej obsežno, ni pa popolno, ampak vendarle za začetek mislim, da je prav, da se osredotočimo na uresničevanje. Eh, razumem, zakaj želite, da smo bolj ambiciozni, ampak dajmo najprej uresničiti tisto, kar smo že sprejeli. Učinkovita raba virov, eh, cilji in eh, podatkovna baza ter metodologija. To je vse zelo pomembno. Pogovarjamo se z Eurostatom o tem, kako bi lahko dodelali podatkovno bazo, katere podatke zahtevati od držav članic, kateri so pravi kazalniki. Uh, to, uh, to so ključni uh, elementi. Ti podatki so seveda bistveni za izboljšanje učinkovitosti. To, gre, to je podobno kot uh, širokopasovni uh, dostop do spleta, če želite ustvariti digitalno gospodarstvo. Enako je tu, vedeti moramo, koliko virov uporabljamo. In uh, na tem področju sodelujemo z Eurostatom. No, občinski odpadki, torej gospodinski odpadki in eh, hotelski odpadki. No, običajno eh, občine odvažajo odpadke ali na eh, deponije ali v sežgalnice, ali v drugo eh, obravnavo. In hotelski odpadki bodo šteli med gospodinske odpadke, ampak bistveno je, da podjetja, vključno s turističnimi podjetji, eh, se morajo prilagoditi na nove razmere. Torej tudi oni morajo spremeniti svoje prakse, zmanjšati eh, količino odpadkov in če pač odpadke imajo, omogočiti čim večji delež recikliranja. Seveda to utegne pomeniti dodatne stroške, odvisno od poslovnega modela. Ali ima eh, krožno gospodarstvo mednarodno razsežnost? Zelo zanimivo vprašanje. Ne vem, zaenkrat nisem nič slišal o tem, ampak na kitajskem jih eh, to zelo zanima. Imajo določene cilje v svojem petletnem načrtu. Na zadnje, ko sem bil tam, smo se pogovarjali o naložbah, pa tudi o krožnem gospodarstvu. Zanima jih, kaj Evropa počne. Eh, in, eh, razumem pa, da je pomembno, da tudi mi vemo, kaj počne Kitajska na tem področju. Razumem pa, da dolgoročno bi morali tu imeti bolj enotne, usklajene standarde in zahteve. Zasebne naložbe, kakšne so spodbude. Regulatorne spremembe so boljša spodbuda kot naprimer davčni ukrepi. Davčni ukrepi na evropski ravni so seveda vedno problematični. Če eh, se spremenijo pravila, to vpliva na poslovni model in tako dalje. Potem vprašanje gnojil. Naš predlog še ni dokončen. Predlagali bomo znižanje ravni kadmija, precejšnje znižanje, ker želimo ustvariti enake pogoje za obnovljive, eh, obnovljiva gnojila oziroma gnojila, ki eh, temeljijo na biološki proizvodnji ali recikliranju. Ne vem, ali smo tu preveč ambiciozni ali ne, ampak eh, predlog, ki ga bomo podali, bo kompromis. Eh, seveda mi bomo kot komisija predlagali, potem pa bomo sodelovali so zakonodajalcem. V vsakem primeru pa želimo ustvariti nov trg za eh, biološko predelana gnojila. No, eh, Eh, različni tokovi so seveda v igri in zato tu uporabljamo različne cilje za različne eh, tokove. Zanimivo pa je, kako tradicionalna industrija uporablja te tokove ali pa so tu tudi nova podjetja, ki eh, uporabljajo enake tokove kot eh, prejšnja že obstoječa. Uh, no, tu bom zaključil, ker mi, zman, mi je zmanjkalo časa. V vsakem primeru pa hvala za uh, eh, vaše stališče, komentarje, vprašanja. Predlagam, da nadaljujemo eh, v prihodnje, kajti zelo pomembno za nas je vedeti, kakšne so prednostne naloge in glavni pomisleki vašega odbora. Najlepša hvala, gospod Katajnen, hvala, da ste bili z nami in hvala tudi za eh, zelo celovite in koristne odgovore, ki ste nam jih dali na dolg seznam vprašanj. Najlepša hvala in upam, da bomo nadaljevali s takim strukturiranim dialogom tudi v prihodnje. Najlepša hvala.